smo posredovali odboru za pravne zadeve. Odbor za pravne zadeve nas je tudi obvestil, da je gospod Stanislav Polčak umaknil svojo vlogo za zaščito svojih privilegijev in imunitete, zato je ta postopek sedaj zaključen.